Če temu nihče ne nasprotuje, potem lahko sklepam, da smo sprejeli dnevni red današnjega zasedanja. Rad bi vas eh, tudi seznanil z odločitvami koordinatorjev 3. februarja v Strasburu. In sicer najprej smo se odločili, da bomo na podlagi člena 54 zahtevali pridružitev k poročilu proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz evropskega proračuna. Poročevalca bo potrebno še potrditi, bo pa iz skupine SD. Že imate ime, Eder? Ne? Dobro. Odločili smo se torej, tudi bomo pripravili mnenje k odboru AFKO. Ustavne, eh, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in zunanje politike na podlagi Lizbonske pogodbe. Kandidatov ni in zato so se koordinatori odločili, da imenujejo predsednika za pripravljalca mnenja. Potem odločitev priprave mnenja o poročilu odbora Peš, upravljanje ribolovnih flot v najbolj oddaljenih regijah, poročevalca bo še potrebno potrditi in sicer iz vrst ELS. Gospod Fernandez se je danes opravičuje zaradi odsotnosti, sprašujem, ali je morda že kakšen kandidat oziroma ime kandidata iz skupine ELS. Ne še. Potem odločitev o mnenju k poročilu AFKO mora biti na razvoj trenutnega institucionalnega ustroja Evropske unije. Poročevalca je še potrebno potrditi, bo pa iz skupine ELS. Priprava mnenja k poročilu AFET o varnostni in o skupni varnostni in obrambni politiki. Kandidata ni, zato so se koordinatori elegantno odločili, da bo predsednik odbora prevzel to mnenje. Potem porazdelitev poročil k ostalim oddelkom proračuna do konca zakonodajnega obdobja, torej proračun 2017, poročilo bodo dobili zeleni za 2018 EKR za 2019 ELS in za 2020 SD. Prav tako smo se odločili, da imenujemo gospoda Indreka Taranda kot poročevalka za proračun za ostale oddelke za leto 2017. Prav tako smo sklenili, da sodelovanje pri delovni skupini za finančno pomoč opredelimo na ravni političnih skupin, kajti pomembno je, da se ohrani ustrezno ravnovesje. Prav tako pa smo se odločili, da ne bomo nasprotovali podaljšanju pogodbe za posebnega svetovalca za odbor regij in sicer za področje revizije. To so torej odločitve, ki smo jih sprejeli na seji koordinatorjev 3. februarja v Strasburu. Z njimi sem vas s tem seznanil in zato prehajam na poročanje o konferenci, ki je potekala pod nizozemskim predsedstvom v Amsterdamu in sicer 28. januarja. Šlo pa je za konferenco, ki je zadevala proračunske postopke. Nizozemsko predsedstvo je bilo mnenja, da moramo opraviti skupen razmislek o pogojih, v katerih poteka razprava o predlogih proračuna torej o pogojih, v katerih tudi oblikujemo večletni finančni okvir in tudi pregled večletnega finančnega okvira. Predsedstvo, ki nas je gostilo, je izpostavilo težave, s katerimi se soočamo v kriznih razmerah, kajti večletni finančni okvir omejuje proračun in to v zelo tesen okvir ki ponuja le malo manevrskega prostora inštrumentom fleksibilnosti. Tekom do povdneva so se zvrstili predstavniki Evropskega parlamenta, eh, odbora za proračun, ki sem ga zastopal jaz in eh, številni kolegi. Eder Gardia Zabal, Jose Manuel Fernandez, gospod Levandovski. in tudi vrsta drugih članov našega odbora. Torej, do povdne smo imeli več delavnic. Prva delavnica je obravnavala značilnosti tega, če mor bi lahko rekli, idealni proračun. Druga delovna skupina je obravnavala financiranje proračuna v prisotnosti Marja Montja, ki predseduje skupini na visoki ravni, potem tretja delavnica je poskušala najti odgovor na vprašanje, kako zagotoviti financiranje prioritetnih nalog, konkretneje v izrednih okoliščinah. Četrta delavnica pa je zadevala proces pogajanj o proračunu oziroma proračunih in sicer tako v kontekstu večletnega finančnega okvira, kakor tudi letnih proračunov in pa amantmajev k letnim proračunom. No, ob zaključku teh štirih delavnic smo se ponovno sestali v plenomu in sicer popovdne v veliki meri je podpredsednica komisije Kristalina Georgijeva moderirala razpravo, ki je zelo prepričljivo določila okvire naše razprave in tudi samo problematiko in poskušali smo iz tega povleči določene nauke in eh, sklepe. In na zaključni seji popovdne smo sprejeli zaključke v desetih točkah. Najprej. Polarizirati moramo politike v zvezi z večletnim finančnim okvirom, in sicer z jasno prioriteto, ki jo dajemo do evropski dodani vrednosti. Res je, da je jedro evropskega proračuna iz eh, evropskih eh, držav, imamo pač eh, prihodke iz carinskih dejatov in na te odpade le 10 odstotkov, glede na vse prihajajoče prostotrgovinske sporazume, pa bo kaj k malu tudi tega konec, tako da bo potrebno tudi to, da države članice sežejo v žep. No, 90 odstotkov tega proračuna pa se vrača v države članice, v okviru kohezijske politike, strukturnih politik, skupne kmetijske politike in zato je tu absolutno nujno preveriti, ali obstaja neka evropska dodana vrednost pri teh sredstvih. Drugi nauk pri večletnem finančnem okviru moramo prevzemati odgovornost na demokratični in transparentni način. Z drugimi besedami, bdeti je treba na tem, da bodo proračuni na nek način spregovorili evropejcem. In to ni enostavno. Vsak teden se trudim, ko se vračam v svoj volilni okraj in to je kar težavno, sploh upoštevajoč posebne probleme, s katerimi se soočamo, krizne razmere in vse čas izumljamo neke posebne inštrumente, nekakšne satelite, našemu proračunu razno razne posebne sklade in proračunske inštrumente za migracije, za Turčijo in tako naprej. In vprašanje je, kako takšen proračun narediti bolj pregleden in bolj razumljiv za evropske državljane. Tretji nauk, tretji sklep. Ne smemo dodajati novih dajatev, novih davkov zato da in moramo predvsem imeti dostop do lastnih sredstev. Z drugimi besedami, če bomo vzpostavili lastna sredstva, bo davek, ki ga bo na koncu izglasoval Evropski parlament, davek, ki ne bo smo biti takšen, da dodaja še neko novo evropsko davščino, davščinam in dajatvam, ki se plačujejo na nacionalni ali lokalni ravni. Tako da, če v prihodnosti želimo evropski davek, ki ga bo izglasoval Evropski parlament, bo treba bdeti nad tem, da bo do evra natančno prišlo tudi do znižanja davkov, ki se plačujejo na lokalni in nacionalni ravni. Naslednji nauk je ta, da potrebujemo dodano vrednost, zadostno v, v dodano vrednost, ki je dodatna k našim lastnim sredstvem. sredstvom. Torej, poslužujemo se lastnih sredstev, ko moramo brez nadaljnega odgovoriti na zahteve in potrebe Evropske unije. Peti nauk potrebujemo nek globalen, celovit pristop in sicer za spremembe na prihodkovni strani in na odhodkovni strani in sicer tako, da imamo vse čas celovit pregled nad potrošnjo in tudi nad prihodki. Tako da obstajati mora jasna povezava med aktivnostmi, ki jih izvajamo na strani odhodkov in na strani prihodkov. Kot šesto, potrebujemo večjo mero fleksibilnosti, zdaj v času, ko začenjamo s premislekom o naslednjem večletnem finančnem okviru. To pomeni, da zgornje meje sredstev ne smemo v celoti nameniti posameznim postavkam, posameznim programom, in kategorijam, temveč potrebujemo dovolj velik manevrski prostor, zato da si zagotovimo lahko resnično fleksibilnost. In uh, migracijska kriza nam je dobro pokazala, do kakšne mere nam manjka ta manevrski prostor, ko se soočamo s takšnimi težavami. Naslednji sklep potrebujemo pogostejšo možnost uporabe fleksibilnih in finančnih inštrumentov, ki temelji na jasni evropski dodani vrednosti. Gre torej za učinek vzvoda, gre za inštrument fleksibilnosti. E, to je lahko eden od primerov, morda tudi Evropski sklad za strateške investicije. Osmi nauk. Vrniti se moramo k temu, da vrednotimo ustrezno zakonito porabo sredstev z zopet resnično dodano vrednostjo in vse to seveda skladno s cilji, ki jih zasledujemo. Deveti element, deveti nauk, to vsekakor ni najenostavnejša naloga, ustrajali smo na dodani vrednosti, zato je tudi zelo pomembno, da znamo jasno opredeliti, kaj je evropska dodana vrednost. In še zadnja, deseta točka, v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira se moramo najprej pogajati o ciljih, preveriti, kaj bi utegnila biti evropska dodana vrednost v zvezi s temi cilji in seveda posledično tudi zagotoviti ustrezna sredstva za doseganje teh ciljev. Tako torej, na kratko, poročilo, takole točkovno o tej konferenci, ampak več prisotnih vas je sodelovalo na tej konferenci, tako da vas pozivam tudi k temu, da podate svoja mnenja in comentarie. Gospa Gardija Zavar. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, ha hecho perfectamente. Hvala lepa. Mislim, da ste odlično povzeli tematike, ki so se obravnavale na tej konferenci. Res pa je, da je to povzetek. Vsi, ki smo sodelovali v posameznih delovnih skupinah, smo se odeležili dokaj zanimivih razprav. Pri nekaterih razpravah smo tudi ugotovili pravzaprav. Prav odkot izhajajo posamezni argumenti predstavnikov nekaterih nacionalnih vlad. Tisto, kar sem ugotovila na konferenci, pa je, da skoraj da nihče ni govoril o tem, da bi kakorkoli spremenili ali pregledali večletni finančni okvir, čeprav je celotna konferenca pravzaprav temeljila na temi prihodnega finančnega okvira, nismo bili pod nekim pritiskom, vzdušje je bilo dokaj ugodno. Finančni okvir smo sprejeli do leta 2020 je zadeva sedaj zapečatena, tako da smo se bolj pogovarjali o tem, kaj se bo dogajalo po letu 2020. Čeprav je trenutni finančni okvir oblikovan na tak način, da bi marsikaj lahko postavili pod vprašaj. Na delovnih skupinah smo se pogovarjali predvsem o tem, kako bi lahko financirali nove prednostne naloge. Veliko smo govorili o fleksibilnosti. Nihče se ni spuščal v razprave v smislu, ali potrebujemo več sredstev ali ne, ali je trenutni finančni okvir zadosten za to, da se lotimo tudi novih kriz, novih izzivov, novih nujnih razmer. Veliko smo torej govorili o fleksibilnosti, vsi, ki smo bili tam, Moram reči, da smo se kar strinjali glede potrebe po večji fleksibilnosti. Nismo se sicer spuščali v to, kakšna naj bo ta fleksibilnost, ali to pomeni, da bomo oduzeli sredstva iz enega programa in jih namenili drugemu programu, ali fleksibilnost morda pomeni, da pač imamo sedemletni finančni okvir, znotraj katerega se moramo prilagajati na nujne razmere, na nove razmere ne da bi istočasno morali jemati sredstva, ki smo jih že dodelili obstoječim programom. Razprava ni bila preveč podrobna, kajti nismo se pogajali o naslednjem večletnem finančnem okviru. Še nekaj me je zbodlo, zlasti v naši delovni skupini smo veliko govorili o finančnih instrumentih v proračunu. V razpravi se je omenjala ta grandioznost naložbenega načrta, ki ga je pripravil Juncker, kot da bo ta načrt razrešil sedaj vse te gobe Evropske unije, kot da je to res edini način, kako lahko na učinkovit način porabimo evropska sredstva. In kot da je naša pot v prihodnost začrtana na podlagi tega, ali bomo znali preoblikovati proračun ali ne, ali bomo znali oblikovati nove finančne instrumente, kot je naprimer ta, ki ga je pripravil Juncker. Glede Junkerjevega načrta nimamo na voljo dovolj podatkov, da bi lahko ocenili, ali je to dober naložbeni načrt ali ne. Ampak, če pustimo ob strani, kako bo deloval ta Junkerjev načrt, pomembno je, da evropski proračun ne more biti sestavljen izključno iz finančnih instrumentov. Tudi v našem odboru smo večkrat govorili o finančnih instrumentih. Tudi ko smo se pogovarjali o Junkerjevem načrtu, smo rekli, da so finančni instrumenti sicer hvale vredni in koristni za nekatere sektore, za nekatere politike, ampak da trg sam po sebi nekaterih projektov ne more financirati, zato potrebujemo finančne instrumente. Je pa res, da obstajajo sektori, kjer so potrebne subvencije. Tako da je to zagotovo razprava, ki jo bomo še morali opraviti v prihodnih letih. Mislim pa, da zna biti ta razprava nekoliko nevarna. Kot skupina smo seveda zelo jasno zagovarjali svoje stališče. Socialisti se ne moremo strinjati s tem, da bi bil proračun sestavljen izključno ali izključno v veliki meri iz finančnih instrumentov. Vsaka situacija od nas terja, da sprejmemo ločen finančni instrument. Nekateri instrumenti so res bolj tržne narave, drugi so bolj subvencijske narave. Ne vem, če se lotimo skupne kmetijske politike, bomo verjetno izbrali en instrument, če pa bomo govorili o bolj konkretnih posameznih projektih, naprimer na drugih področjih, bomo verjetno izbrali drugačen instrument. Uh, V moji delovni skupini smo res veliko govorili o tem, skoraj da vsak, ki se je oglasil, je omenil Junkerjev načrt. Mislim pa, da Junkerjev načrt res ne more biti rešitev za vse probleme. Nažalost, želim, da bi lahko bil, ampak mislim, da nam ne bo pomagal razrešiti vseh problemov v prihodnih letih. Konferenca je bila zanimiva, potekala je v drugačnem vzdušju, v drugačnem kot običajno potekajo razprave, predstavniki vlad, parlamentov, ministrstv za kmetijstvo ali pa tudi z računskega sodišča smo sedeli v dvorani, relativno sproščeno smo klepetali o razno raznih možnostih, ki jih imamo, o inovativnih rešitev. Pomembno je, da predstavimo nove inovativne rešitve za prihodnost. Je pa res, da se stališča precej razlikujejo glede teh vprašanj tako ko gre za prihodni večletni finančni okvir, kot tudi za trenutni finančni okvir, znotraj katerega delujemo. Ogromno stvari bo treba še prilagoditi na novo, opredeliti bomo videli, ali nam bo uspelo ali ne. Merci, monsieur Lewandowski. Hvala lepa, gospod Lewandowski. Hvala lepa. Na kratko bi se tudi odzval na eh, ta uvod in na prve komentarje v bistvu prvi vtis je podoben kot ta, ki ga je omenila Eider. Namreč ta konferenca je bila zelo dobro organizirana, veliko je bilo udeležnicov, eh, se je pa zelo osredotočila na oddaljeno prihodnost, čeprav je najbolj aktualna potreba, najbolj aktualni izziv ravno srednjeročni pregled in tudi s temi proračunskimi problemi se bo treba soočiti pred letom 2018 in 2019 in tudi ti zahtevajo jasno in poglobljeno razpravo o tem kako naprej. Glede vsebine mm, današnja mantra, v prihodnost zazrta mantra je dodana vrednost v vseh možnih je, jezikih, valor ajouté, europejše, mervert. No pa vendar, moja ugotovitev je, da je za številne sodelujoče v razpravi to nekaj, kar enačimo s centralno upravljenimi programi. Torej, to, kar, je, kar se lokalno porablja za kmetijstvo, ni dodana vrednost. In to je prevelika poenostavitev, kajti dejstvo je, da je tudi nekaj, kar se porablja eh, lokalno, dodana vrednost v smislu našega razmišljanja o združeni Evropi. Skratka, vse čas se je govorilo o dodani vrednosti, vse čas. No, poleg eh, dodane vrednosti pa je bila druga ključna beseda transparentnost, se pravi boljši nadzor nad eh, potrošnjo in nad eh, fleksibilnostjo. In zopet se strinjam z EIDER, finančni inštrumenti imajo nekakšno tendenco, da se prelevijo iz eh, nepovratnih sredstev v vzvodna, vzvodne mehanizme, kot naprimer Junkerjev načrt. Torej ta Junkerjev načrt, ki je koristen, naj bi edino resnično deloval v severnem delu Evrope. To je moja ugotovitev. Eh, ne pa nujno v tistih državah, ki se v vsakem primeru soočajo z večjimi težavami, ko gre za dostop do dolgoročnega financiranja. Ampak to je pač stvar kulture, to je stvar dostopnosti financiranja in eh, dejstvo je, da se s prihodnostjo evropskega proračuna ne moremo soočati na podlagi filozofije, da se nepovratna sredstva nadomešča z finančnimi instrumenti, ki sledijo Junkerjevemu načrtu. Toliko, hvala. Hvala lepa. Gospa Klermodi, tudi vi ste bili prisotni, če se ne motim? Ne, žal ne. Žal ne. Sem pa hotela se samo navezati na to, kar so dejali kolegi, ki so bili tam in eh, morda bi to še podkrepila. Hotela sem se navezati na par zadev, ki ste jih omenili. Uh, ena od teh se navezuje na EFSI in uh, tu bi rada tudi podkrepila to, kar je dejala Ederen, kar je dejal gospod Levendovski. Namreč najprej to, kar ste dejali v smislu, da potrebujemo jasno definicijo dodane vrednosti in to seveda se navezuje na investicijski načrt, na EFSI, vedeti moramo, ali je dodana vrednost tisti kriterij, ki ga je nujno potrebno izpolniti za upravičenost eh, do sredstev, torej treba je preveriti, ali je ta kriterij izpolnjen. Eh, no in kot drugo, ja, ne gre le za to konferenco, na kateri ljudje govorijo, da je eh, FCT, ki je že pokazal, da je ta učinek vzvoda prava pot naprej za evropski proračun. Mislim, da je v najboljšem primeru prezgodaj zdaj govoriti o čemrkoli. Zdaj, če govorimo o proračunu 2021-2022, Eh, skozi katerega se gleda na eh, učinkovitost eh, sredstev, torej kaj se lahko neposredno financira, kaj lahko financiramo v smislu učinka vzvoda in to velja tudi za obzorje 2020, ne le za kmetijstvo in tudi za druga področja. In dejstvo je, da moramo razmišljati še naprej tudi o nepovratnih sredstvih. Glede dodane vrednosti pa ja, potrebujemo jasnejšo definicijo tega, kaj to sploh je tako v neposredni prihodnosti, kot eh, v nekoliko oddaljenejši prihodnosti. To mislim, da je vsekakor verodostojna poanta in zanimivo, da je bilo to toliko krat izpostavljeno. No in še zadnja zadeva eh, v zvezi z desetimi zaključki, ki ste jih predstavili in z diagnozo problematike. Mislim, da ni eh, nobenega razhajanja tu v naših vrstah glede tega, kakšna je diagnoza problematike, vprašanje je, kakšne so rešitve. In bom dodala še en problem k sami diagnozi. Namreč, ko obravnavamo fleksibilnost, moramo tudi izredno prepoznati, da je ena od prednosti evropskega proračuna ravno njegova stabilnost in predvidljivost za tiste, ki imajo opravka s tem proračunom. Tako da, ko govorimo o fleksibilnosti, ko govorimo o tem, kako to ugraditi v proračun, moramo upoštevati tudi to, da nikakor ne smemo izgubiti te lastnosti predvidljivosti evropskega proračuna, ki je zelo pomemben dejavnik. Hvala lepa. Gospod Toma, vi ste bili prisotni? Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom eh, poskušala biti kar sedaj kratka, kajti mislim, da je bilo veliko že povedanega. Torej, kot prvo, veliko presenečenje je, da so vsi govorili o prihodnjem večletnem finančnem okviru, nihče pa ni govoril o srednjeročnem pregledu sedanjega okvira. Tako da tu se mi je zdelo, kot, smo, kot da smo na nekem drugem planetu in kot drugo, kot je dejal gospod Levandovski in eh, verjetno tudi ostali, vse čas se, se išče ta čarobna paličica dodane vrednosti in se z njo maha naokrog, ampak mislim, da kot je dejala gospa Mudi, je res, da se ne strinjamo vsi ravno o tem, kaj je dodana vrednost. Tako da tu smo nekako v mm, neki nedoločnosti in ni jasno, kaj dejansko naj bi bila ta čarobna paličica. No, v delovni skupini, v kateri smo bili z gospodom Fernandešem, je bilo potrebno opredeliti proračunske prioritete. Govorili smo tudi o solidarnosti in v teh eh, desetih, dvanajstih, eh, petnajstih skupinah, koliko jih je že bilo, smo mi edini govorili o solidarnosti. Dejstvo pa je, da je solidarnost tudi sestavni del načel, na katerih temelji evropski proračun. Vsaj pogovarjamo se o tem, no, ampak eh, zdelo se nam je, da mm, nekateri to zanikajo. No, in potem še druga čarobna paličica in sicer fleksibilnost. No, tudi tu menim, da vsi vidimo, da je fleksibilnost zelo uh, koristna, včasih celo vidimo, da je preslabo dimenzionirana. Menimo, da je včasih fleksibilnost tista, ki bo rešila uh, problem preokrnjenega proračuna, ampak eh, kot je dejala gospa Gardija Zabal, nas to potem primora tudi v to, da jemljemo sredstva obzore 2020 in ostalim v narekovajih prioritetnim programom, zato da potem polnimo proračunske luknje drugot. No, moram reči, da so bili meni zelo všeč zaključki gospoda Montija, ki je dejal, da je beseda fleksibilnost uh, očitno na ustnicah vseh prisotnih. Dejstvo pa je, da je tudi evropski proračun proračun, ki izkazuje primankljaj, pa vendar se vprašanje fleksibilnosti ne obravnava enako. Ja, zdi se, da je več fleksibilnosti v evropskem proračunu in manj fleksibilnosti v nacionalnih proračunih. Gospod Kolmel, hvala lepa, gospod predsednik. Žal nisem uspel sodelovati na tej konferenci. Moram pa reči, da je name naredil kar veliko tisto, kar so dejali nekateri kolegi, še posebej to, kar je dejala gospod Arlija Zabal, pa tudi gospod Levandovski. Namreč, če zadeve prav razumem, med vrsticami nekako tu nastaja mnenje, da FC nikakor ni to čarobno orožje, ta čarobna rešitev, s katero bomo lahko reševali vsak problem, ki se je pojavil v EU. No in naj spomnim, da ko smo se tu pogovarjali o EFSI-ju, je v odboru za proračun le ena oseba izkazala oziroma izrazila kritiko do EFSI-ja, vsi ostali so bili polni pozitivnih prečakovanj. To omenjam samo zato, da bomo morda pri nadaljnih pogovorjih in premislekih v to smer morda prej postali nekoliko bolj kritični, kajti, kot ste dejali, gospod predsednik, tu gre konec koncev tudi za transparentnost našega proračunskega. Eh, postopka in naših proračunov napram državljanom. In nekakor nimamo občutka, da se bo transparentnost izboljšala, če bomo v prihodnje eh, ogromno sredstev eh, nalagali v neke splošne sklade, potem pa bodo neke druge agencije in institucije odločale o tem, kako se sredstva porazdelijo. Kajti s tem le otežujemo nadzor nad porabo. In tu se pojavlja tudi vprašanje o tem, kako fleksibilen naj bo nek proračun. Če bo vse skupaj postalo izredno fleksibilno, eh, potem bomo, ja, seveda, proračunske razprave lahko zelo okrnili, ampak sprašujem se, kako bomo potem sploh lahko še zagotovili nadzor izvrševanja proračuna strani parlamenta. Tako da tu mislim, da bi veljalo potekniti že prve sklepe in sicer, ko bomo v prihodnje govorili o takšnih programih, je pomembno, da smo že vnaprej v zadostni meri kritični. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Böge. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Morda par eh, kratkih komentarjev. Pri projektu EFSI pač ni tako, da je velika večina v tem parlamentu kričala hura. Ne. Prekrito dolgo smo se pogajali do skrajnih maja, da smo dobili kolikor toliko uravnotežen svežen na koncu. Gre za zelo velik pilotni projekt, ki ga imenujemo pač eh, investicijski sklad na eni strani, na drugi strani pa eh, raziskave, transportna politika, večletni programe in tako naprej. No in eh, to nikako ni bila enostavna naloga za nikogar in zato pravim pilotni projekt, ker je dejansko upravičeno vprašanje, ali so ekonomske razmere, ali so trenutne obrestne mere, ki vladajo, tiste, ki dejansko pomenijo, da je zdaj pravi čas za takšen velikanski sklad. Da vam samo dam primer iz moje volilne enote. Na severu Hamburga imamo v tem trenutku 50 km eh, dolg odsek štiri pasovne avtoceste, ki jo bomo zdaj razširili na šest eh, pasov, ker je to ena najpomembnejših tras iz Skandinavije preko Danske na evropski notranji trg. Kajti sicer se bomo nekaj dni znašli v popolnem prometnem kaosu in nič več se ne bo premikalo. Tako da tu gre za pilotni projekt, kjer je Evropski parlament v finančnem okviru 2007 do 2013 eh, zadevo že potrdil pri predhodniku tega investicijskega sklada. Na to ne pozabimo. Že takrat smo imeli pilotne projekte, ki smo jih dogovorili z Evropsko komisijo in z. Eh, EIB in lahko vam povem tole. V tem primeru gre za javno-zasebno partnerstvo pri tem 50-km odseku avtoceste. Polovico se financira iz nacionalnega proračuna, polovica zasebno financiranje, eh, pokritje zagotavlja tudi EIB in delno se to financira iz cestnine za tovorna vozila in ugotavljamo, da se takšen projekt bistveno hitreje in bistveno bolje lahko izvrši na ta način, kot pa če bi bil to popolnoma javni, javnofinančni projekt. Tako da to je zelo vznemirljivo in veliko primerov je, ker zadeve tečejo dobro. Zdaj, ali bomo dosegli te razsežnosti, finančne razsežnosti, ki, na katere računamo, to bo treba še preučiti. Mislim pa, da je vse odvisno tudi nekoliko od finančnih inštrumentov, ki jih imamo na voljo in strinjam se s kolegi, ne more biti tako, da se proračune zdaj eh, preoblikuje zgolj v to smer. Kajti tu je tudi vprašanje transparentnosti, demokratičnega nadzora, o tem je treba jasno razpregovoriti. Gre tudi za zonanje sklade, ki jih zdaj pripravljamo za Afriko in uh, za druga področja. To smo sprejeli, ampak uh, eh, smo okom v grlo, kajti tudi tu je šlo v določeni meri za omejitev pristojnosti parlamenta in možnosti nadzora. In Vprašanje je, ali bodo ti skladi tako zelo dobro funkcionirali eh, v smislu nacionalnih in mednarodnih prispevkov. Tu bomo še le videli, kako bodo stvari tekle. Zaenkrat vsaj še niso na ravni, kot bi si to želi. No in ko gre potem za srednjeročni pregled, več od tega finančnega okvira tudi tu stvari ne morejo v nedogled teči na ta način, da imamo vse čas. Eh, zelo fluidna pogajanja, vse čas se pogovarjamo o fleksibilnosti. Fleksibilnost smo že celo porabili v prvi polovici, tako da na koncu več ne bo ničesar na voljo in vsi vemo, pred kako zelo težavnimi proračunskimi leti uh, se nahajamo. Ali pa se bodo stvari naluknjale na ta način, da bomo ogromno sredstev prerasporedili, še posebej eh, pri četrtem eh, naslovu in podobno naprimer, ko gre za konec oktobra, se spomnite, 9,2 milijardi za nujno pomoč smo namenili in tudi tu smo jemali sredstva pred pristopnim programom in pa programom za neposredno soseščino in na ta način smo nujne pomoči dodatno sfinancirali, do neke mere tudi spremenili prioritete, ampak na ta način težko izvajamo neko politiko, s katero bi si obetali stabilizacijo soseščine. Tako da si tu zastavljamo vprašanje, zakaj so programe, zakaj programe, ki smo jih do sedaj izvajali v naši soseščini, ne delujejo, vsaj rezultati niso takšni, kot bi si jih želeli, če si pogledamo trenutne krize, s katerimi se soočamo. Gre za vse bolj zaostrene konflikte, za masovno migracijo. In kaj iz vsega tega sledi? Iz vsega tega lahko sledi le to, da brez eh, resnega pregleda, brez vsebinske stabilizacije naših prioritet pri kategorijah 3 eh, in 4, eh, pomislimo na prihodne naloge Frontexa, na skupno varovanje zunanjih meja Evropske unije, odvisno pač kako bo to izgledalo v podrobnostih, treba razmisliti o tem, kako zagotoviti stabilizacijo Eh, ekonomskih in eh, družbenih razmer v Severni Afriki na Bližnjem vzhodu. Tu mora razvoj voditi v stabilnost tudi za nas, tako da si moramo tudi na osebinski strani biti na jasnem, da bo to zahtevalo več prizadevanj na ravni Unije, če ne lahko o določenih razpravah za prihodnost kar pozabimo. Torej, svet si mora biti na jasnem. Toliko kriz, kot jih imamo zdaj, naenkrat v zadnjih 25 letih, še nismo imeli v Evropski uniji. Na eni strani imamo Putina, na drugi strani Trumpa, mi pa nismo sposobni opraviti svoje domače naloge, to mislim, da ni rešitev. Skratka, brez energičnega ukrepanja prav na teh področjih, poleg stabilizacije evra, je nujno. Če tega ne bomo storili, ker je vse ostalo preveč zapleteno in ker se itak ne strinjamo, potem mislim, da se bo Evropska unija razvijala v smer, kjer bodo le še suverene nacionalne države igrale neko ulovo, ulogo in eh, vidimo, da kot stvari kažejo, na ta način stvari ne bo možno reševati. Tako da, gospod predsednik, lahko povem, da pričakujemo od komisije, da ko se bodo časovnice do konca leta razjasnile, kajti zaenkrat se težko lotevamo teh tematik, bomo pred enostavno alternativo. Ali se bomo lotili vseh teh zadev, ki sem jih zdaj takole kot brzo streljka navedel, ali pa, če svet to ne bo hotel ali nas komisija ne bo dovolj podprla, mora tem dvem institucijam postati jasno, da pred njima stojita dva katastrof, dve katastrofalni proračunski leti. Ali bomo naredili resen kvalitetni preskok naprej, tudi z vidika boljše porabe programskih sredstev, torej da opredelimo, kaj so tiste prioritete, da sploh lahko še imamo neko perspektivo za prihodnost in da se zavedamo, kaj sploh početi. In tisti, ki bo tu okleval, mislim, da ne bo opravil svoje naloge. Torej, vsebinsko bo potrebno na novo prestrukturirati določene tematike in vsi skupaj si moramo biti na jasnem, da brez ustresnega pregleda in spremembe. Točno teh kategorij več ne bo, ali pa smo čez dve, tri leta in tako že na koncu. Hvala lepa. Merci, monsieur Taron. Hvala lepa, gospod Taron. President, very briefly. Hvala lepa, gospod predsednik, zelo na kratko. Informacije smo slišali. Na podlagi tega lahko še nadalje razmišljamo. Žal mi je, da se nisem odeležil teh sestankov oziroma te konference. Ne vem, ali bom sedaj povedal nekaj, kar bo zvenelo kot opozorilo ali kot ocena dejstva. Ampak vsak, ki sprašuje o predelitvi dodane vrednosti, naj vam povem, da je Karl Marx to opredelil. Gre za to, koliko dobimo za vložen kapital. Ne vem pa, ali ne uporabimo to predelitev ali ne. Predlagam, da to razpravo upravimo kdaj drugič, gospod Taron. Gospa Nirjada. Um. Žal mi je, da sem sama nisem mogla odeležiti te razprave, sem pa slišala pripombe vseh tistih, ki so bili prisotni. Vsaka država ima svoje težave tudi za EFSI-jem in dokler ne bomo imeli končnega poročila z statističnimi podatki in dejstvi, ne bomo mogli opraviti ocene, ali vse skupaj deluje ali ne. Nikoli nismo mislili, da bo to čudežno zdravilo za vse težave. Bi se pa rada dotaknila tega, kar so izpostavljali že ostali, namreč da so na konferenci govorili tudi o naslednjem večletnem finančnem okviru. Zdi se, kot da bi v sanja hodili iz ene krize v drugo krizo. Ne vem, kaj se bo zgodilo, če za nekaj let kar nekaj programov je, kjer nismo dodelili nobenih sredstev, tudi v moji državi, naprimer imamo težave z programom LIDER. Tako da moramo še enkrat preveriti, kaj se dogaja s tem večletnim finančnim okvirom, namesto da kar naprej gasimo požare. Nestabilnost je vse večja, če se ne bomo lotili sedaj, Dvomim, da se bodo v prihodnih letih stvari bistveno popravile. Tako da se veselim jutrišnje razprave. Hvala. Merci. Hvala lep. Gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Takisto sa chcem poďakovať za informácie z tohto podujatia. Tiež som... Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti za vaše informacije o dogodku. Nažalost, se sam nisem mogel udrežiti dogodka. Kar se tiče EFSI-ja, vsi vemo, da ko je komisija pripravila ta načrt, je bil naš cilj to, da bi ponovno tako rekoč zagnali Evropo. Uh, Če želimo to narediti, moramo investirati v tista področja, ki ponujajo veliko dodano vrednost in pa dobičke. Evropske sklade moramo investirati tja, kjer bodo ustvarjali delovna mesta. Namen EFSI je bil pa ta, da bi investirali v tista področja, v katera sicer eh, drugi ne bi investirali, saj bi šlo za večja tveganja. Zanima me, kakšne projekte, kakšni projekti so tukaj predvideni, ki sicer ne bi bili izvedljivi. Ko si ogledam seznam projektov, ugotovim, da so ti podobni tistim, ki sem jih jaz izvajal, ko sem bil na čelu naše regije, brez EFSI-ja, mi smo že takrat izvajali takšne projekte in smo od tega tudi dobili dobiček. Če pa bomo jemali sredstva iz obzore za leto 2020, če jih bomo investirali v druga področja, ki ne bi bila možna brez EFSI-ja, potem to ne bo dobro. Mislim, da je morali o tem razmisliti in pri Efsiju ostati pri osnovnih ciljih, torej denar moramo naložiti tam, kjer drugih investicij ne bo in kjer še želimo zavarovati pred tveganji. No. Hvala lepa. Na vprašanje naložbenega sklada se bomo vrnili jutri ali pojutrišnjem. Pojutrišnjem bom sodeloval na sestanku, na katerem bomo skušali strani Evropske investicijske banke dobiti neke vrste poročilo da bomo vedeli, kaj se dogaja z odobrenimi posojili, ali so posojila skladna s cilji, ki smo jih dodelili za ta sklad. Še zadnji govornik, gospod Kolmel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo na hitro. Mislim, da mi je gospod Manka tako rekoč vzel besede iz ust. Tudi jaz mislim, da bi kar najhitreje pridobiti informacije o tem, kako poteka EFSI v praksi. Pri tako velikem finančnem volumnu ne smemo čakati na to, da bo program dokončan, potem pa na koncu uh, ugotovimo, da program sploh ni bil takšen, kot bi si želeli. Gospod Böge, ravno ta primer, ki ste ga navedli z avtocesto v Hamburgu, uh, Eh, ne vem, ali je to dodaten projekt ali je to projekt, ki bi ga tako ali tako lahko izvedli, če bi želeli. Eh, skratka, to so zadeve, ki jih je že treba preučiti. Mislim, da bi morali pripraviti seznam vprašanj. Od komisije moramo zahtevati konkretne informacije o tem, kakšni zneski so bili um, sprejeti, kakšni projekti, kakšni zneski so bili zavrnjeni, uh, kakšna je časovnica in kako bo vse skupaj razdeljeno po deželah in po državah, tako da bomo sploh dobili občutek, kako se vse skupaj izvaja. Bomo ravnali skladno z vašimi željami. Dodana vrednost pri avtocesti v Nemčiji ali Nemčija da sredstva v evropski proračun in potem ta sredstva dobi z evropskega proračuna za to avtocesto ali gre torej za dodano vrednost ali ne vprašanje ampak k temu se bomo še vrnili, bomo videli, kako se tega problema lotiti. Problem je dobro opisal tudi gospod Tarond. Omenjal je zgodovinske politično pomembne osebe. Nedvomno je, da je ta konferenca bila zelo zanimiva. Vprašanje pa je, kaj se bo dogajalo po tej konferenci. Sam imam še vedno občutek, da imamo na voljo proračun, ki je nekoliko anahronističen. Namreč oblikovali smo ga v nekem trenutku skladno s takratnimi pričakovanji, potem je nastopila ta kriza, državljani se sprašujejo, kaj počne Evropa in tu nam precej manjka. Sedaj smo si izmenjali mnenje o tem. Naslednja točka pa je misija, kamor je šla delegacija našega odbora in sicer od 8. do 11. februarja je potekala ta misija. Zanima nas, kako se porabljajo evropska sredstva. S tem smo zaključili poročanje o konferenci nizozemskega predsedstva, ki je potekala v Amsterdamu 28. januarja O teh vprašanjih smo se pogovarjali že pred enim letom na seminarju, ki smo organizirali. Še vedno se vrtimo okrogo istih problemov. Kar zadeva misijo v Turčiji, gre za misijo našega odbora. Od 8. do 10. je potekala, kot sem rekel. 11. februarja smo se vrnili Dve zadevi sta nas skrbeli, predvsem to, kako se uporabljajo evropska sredstva, predvsem predpristopna sredstva. Na voljo smo imeli poseben instrument za predpristopno pomoč za obdobje 2007-2013, nekje v višini 5 milijard evrov. Potem smo imeli na voljo še poseben drugi predpristopni instrument za obdobje 2014-2020 4 milijarde 800 milijonov evrov. Predvsej sredstev smo dali na voljo Turčiji. Zanimalo nas je tudi to, kako se Evropska unija odziva na krizo z begunci tudi v Turčiji. Naša misija je opravila 12 sestankov, delovnih kosil, večeri in delavnic. Z več kot 40 sogovorniki smo se pogovarjali, če pustimo ob strani neformalne pogovore. Srečali smo se z ministri, z visokimi predstavniki iz Sirije, z mednarodnimi in lokalnimi partnerji, z poslanci, z predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami tudi z delegacijo službe za zunanje delovanje smo se pogovarjali z Evropsko investicijsko banko, pa tudi s predstavniki držav članic in agencij. V sredo je delegacija odpotovala na jug Turčije. V Avsmanil tam smo opravili dva obiska v taborih za begunce. Obiskali smo tudi šolo v predmestju. Kazjantepa. To šolo je zgradil UNICEF in jo tudi vodi UNICEF. Večina beguncev ni v teh taborih, temveč v občinah, predvsem na jugu Turčije. 90 odstotkov beguncev se tam nahaja, tako da so ti begunci prepuščeni samim sebi na ulicah. Otroci ne hodijo v šolo. Delegacija bo seveda predstavila tudi poročilo o tej misiji. Mislim pa, da lahko že sedaj predstavimo kakšen vtis, kakšen zaključek, vse seveda predhodne narave. Evropska unija je finančno zelo aktivna v Turčiji, če postimo ob strani begunska vprašanja. Predpristopni instrument je vreden nekje 600 milijonov evrov letno. Evropska bank, investicijska banka prav tako deluje v Turčiji. Dve milijardi povprečno daje na voljo Turčiji vsako leto. Evropska unija je še vedno predana svojim zavezam. Ukvarjamo se predvsem z oblikovanjem administrativnih zmogljivosti, potem z krepitvijo civilne družbe, s človekovimi pravicami. Evropa nosi kar nekaj tveganja, predvsem zaradi tega, ker precej okleva in ne želi Turčije pretirano kritizirati zaradi pomankanja človekovih pravic nasplošno, tudi v taborih za begunce in tudi, ko gre za svobodo tiska. Delegacija je odšla tudi v Ankaro. Tam smo se srečali z našo delegacijo. Srečali smo se tudi s tistimi v vladi, ki neposredno upravljajo s temi sredstvi, predvsem gre za sredstva EKA in sredstva iz okvira instrumenta za demokracijo in mir. V Turčiji imajo nekje 2 milijona 500 tisoč sirskih beguncev, toliko jih zaenkrat živi v Turčiji, potem so tu še begunci iz Iraka, iz Afganistana in Irana. Lahko povem, da smo bili kar pozitivno presenečeni nad vsem, kar so turške oblasti storile za dober sprejem vseh teh beguncev. Obiskali smo tabor, ki je dobro oskrbovan in vzdrževan. Družine, ki se nahajajo v teh taborih oziroma v tem konkretnem, ki smo ga obiskali, imajo na voljo šole, potem ambulante za otroke, supermarket, knjižnice. tudi turška agencija, ki se ukvarja z zagotavljanjem prehrane beguncem, je tam prisotna, delijo kupone. 500 turških lir in 85 turških lir, nekje 25 evrov dobijo. Begunci in s pomočjo teh sredstev, ki jih dobijo na kartici, lahko kupujejo v supermarketih in tako naprej. Begunci lahko tudi delajo v turških podjetjih, nekateri so že prej tam delali, kajti poteka usporedno gospodarstvo, ki predstavlja nekje 40 odstotkov BNP-ja v Turčiji. 25 takšnih taborov je. V njih se nahaja nekje 250 milijonov beguncev, ampak 90 odstotkov sirskih beguncev živi izven teh taborov, zato ker v teh taborih enostavno ni dovolj zmogljivosti. Situacija se nekoliko zapleta. Kolikor se spomnim, je 800 tisoč sirskih otrok prisotnih v Turčiji, od teh 800 tisoč, no, nekje med 700 in 800 tisoč otrok je prisotnih, samo 300 tisoč jih hodi v šolo, kar pomeni, da 400 tisoč otrok ne hodi v šolo. Obstaja torej tveganje, da bo ta generacija izgubljena. Verjetno si predstavljate, kakšne bodo posledice tega. Evropa se je odzvala na to, verjetno se spomnite, da smo novembra najavili oblikovanje skrbniškega sklada za Sirijo. Takrat smo tudi glasovali o proračunu za leto 2016, čeprav v danem trenutku še nismo vedeli, kako naj bi ta skrbniški sklad sploh deloval. Nekaj sredstev smo vzeli iz predpristopnega instrumenta, gre za sredstva, ki se niso porabila v obdobju 2007-2013. Nekatera sredstva iz tega naslova smo uporabili za financiranje tega skrbniškega sklada, ki naj bi bil vreden približno milijardo evrov. Seveda obstaja še nekaj možnosti za dodatno financiranje sklada strani držav članic. Evropska unija prispeva 205 milijonov. Tudi turški organi so najavili, da bodo oblikovali sklad za begunce v Turčiji za leto 2016-2017 in sicer v višini 3 milijard eno milijardo bo prispevala Evropska unija iz svojega proračuna. Nas resnično zanima, kje bomo našli ta sredstva v Evropskem proračunu. Če se navežem na prejšnjo razpravo o Evropskem proračunu, vprašanje je, kaj počne Evropa v teh tako dramatičnih razmerah. Soočamo se z izjemno resnimi izzivi. Tako da gre tu za vprašanje šolanja, potem moramo tudi ustrezno oceniti potrebe, na kakšen način, ne vem. Srečali smo se z ministrom, gospodom Simsekom, ki je tudi namestnik premjeja. Rekel je, da bomo za ocenjevanje izgubili veliko časa. Turki morajo tudi objaviti prvo oceno potreb. Gospod Simsek pa je rekel, ja, poslušajte, nikar ne izgubljate časa s tem. Pri nas obstajajo strokovni organi, tudi Evropska banka za obnovo in razvoj in druge mednarodne agencije, zakaj se ne bi obrnili na te strokovnjake, naj oni ocenijo posamezne projekte, zakaj ne bi teh sredstev čim hitreje dali na voljo. Evropa to ponudbo sicer ceni, ampak postopki sami po sebi niso enostavni. Obstaja velika inercija, postopki so kompleksni. Videli smo, da je bilo objavljenih kar nekaj programov, ampak sredstva nekako ne pridejo do terena. Tako da moramo vseeno biti nekoliko sumničavi, čeprav sumničavost k ničemor ne prispeva. Kako bi lahko oblikovali večjo vzajemno zaupanje med Evropsko unijo in Turčijo? Mi smo res ustrajali na tem, da se zagotovi preglednost. Turškim organom smo naložili, naj bodo čim bolj pregledni, naj nam povedo, kaj se bo izvajalo na vladni ravni, kaj na ravni lokalnih in teritorijalnih skupnosti. V nekaterih občinah na jugu Turčije je beguncev več kot lokalnega turškega prebivalstva. Verjetno si predstavljate, kakšne so potem posledice, ko gre za zdravstven in šolski sistem. Tako da tu gre za res hude probleme, ki jih bo treba razrešiti. kako ponuditi finančno pomoč beguncem, ki se ne nahajajo v taborih. UNICEF je prevzel pobudo za gradnjo šol. UNICEF bo tudi plačal učitelje, pri tem tesno sodeluje z lokalnimi organi, pa tudi z nacionalnimi organi. Kako lahko poenostavimo dostop do delovnih mest? V teh pogojih vlada precej huda konkurenca. Tudi podjetja v industrijskem sektorju so zaradi tega v nezavedljivem položaju. Ta podjetja delujejo tudi v Evropski uniji. Mi smo se odločili, da bomo carinsko unijo razširili na Turčjo. S tem smo nekoliko poenostavili delokalizacijo nekaterih dejavnosti in tudi delovnih mest iz Evropske unije v Turčjo. Danes pa je Turčija vsaj gospodarsko gledano tista, ki prispeva vse te dejavnike v Evropsko unijo. Dejstvo pa je, da se vse tegobe, s katerimi se soočamo zaradi beguncev, pravzaprav porajajo v Siriji. Od tam vse izvira vidimo, kaj se dogaja v Siriji, kako deluje sirski režim, potem je tu še vloga Rusije. Srečali smo se z posameznikom v Gazantepo, iz Gazantepa, ki je govoril o tej mutualizaciji. Namreč v okviru delegacije Evropske unije najdemo službe delegacije Evropske unije, pa tudi predstavništva različnih držav članic Evropske unije, ki delujejo v območju Gazantepa. Vsi so danes zelo aktivni, tudi zaradi vojaškega posredovanja v Alepo in posredovanja na severu Sirije. Leta 2011 ko je prišlo do teh dramatičnih dogodkov, je bilo v Siriji 22 milijonov bivalcev. Potem so se porazgubili, ne vemo, kje se nahajajo, nekje 5 do 6 milijonov se jih je zateklo v sosednje države Jordanijo, Libanon, Turčijo. Tudi v Evropsko unijo jih je prišlo nekaj 4 milijone prebivalcev podpira režim Al-Asada. Potem je pa še nekje 8 do 10 milijonov sircev, ki so razseljeni znotraj Sirije. Zaradi ruskega vojaškega posredovanja in zaradi posredovanja režima na severu in v Alepu je več deset milijonov oseb trenutno v položaju, ko skušajo prečkati turško mejo. Turška meja je zaprta že nekaj tednov. Na turški meji, sicer na sirski strani, se ti posamezniki potem ustavijo v teh taborih, v katerih so razmere katastrofalne. Situacija bo kmalo postala res neuzdržna, eksplozivna. Rusija s svojimi posegi sicer lahko nekoliko zaplete tudi delo Evropske unije ali bo s tem otežena tudi situacija v Ukrajini, ne vem. V vsakem primeru so razmere zelo nevarne. Evropa se mora vprašati predvsem to, kakšno vlogo bomo odigrali pri sprejemu teh beguncev v Siriji. S precejšnjim številom vprašanj smo se vrnili z te misije tudi s precejšno mero zaskrbljenosti, vsaj kar se mene tiče. Turški organi so sicer zagotovili, da bodo sprejeli ukrepe, da bodo zajezili ta pritok beguncev iz turških obal na grške otoke, ki so oddaljeni nekaj kilometrov od turške obale, da bodo skušali zaustaviti ta tok beguncev med Turčijo in Evropsko unijo. Neke vrste jih spostavljajo za jezitev tega toka, ampak vseeno v Siriji obstaja predvsej nestabilna situacija, divja vojna. Vprašanje je, kako ponovno spostaviti mir v tej državi, kako zagotoviti stabilnost in to je res ključno vprašanje. To je par vtisov z te misije. Moram reči, da smo se izjemno kakovostno pripravili na to misijo. Globoko sem hvaležen tudi sekretarjatu, še posebej Gijo Moreju, ki je z veliko mero skrbnosti pripravil to misijo. Pripravili bomo tudi končno poročilo o tej misiji. Z nami so bili tudi kolegi iz odbora Libe. Tam so bili istočasno kot mi. Se bomo potrudili, da pripravimo enotno skupno poročilo. Slišali smo že strani kolegov, da je Evropa predvsej neodzivna, da predolgo traja, da se odzovemo in na tak način zagotovo ne bomo razrešili teh pomembnih vprašanj, ki se pojavljajo v Siriji in Turčiji. Obračam se na kolege, ki so bili z nami, da tudi sami povedo, kakšne vtise so dobili na tej misiji. Kolega Gajer. Hvala, gospod eh, predsednik. Nimam eh, kaj veliko dodati. Vaš uvod je bil precej izčrpen. Moje osebno stališče je določalo naslednje. No, v Evropi v tem trenutku poteka zelo histerična razprava, zato se meni zdi občudovanje vredno, kako se Turki lotevajo problemov. Spomnim se guvernerja iz Osmanije, ki nas je pozdravil v begunskem eh, taborišču. Eh, rekel je, da je po njihovi tradiciji vsak gost božje darilo. In jaz sem se vprašal, če v tem trenutku obstaja kak, recimo, nemški župan, ki bi govoril o gostih ali pa o božjem darilu. Oni imajo 2,7 milijona uh, beguncev v državi, Nemčija pa manj kot polovico te cifre. In uh, tako da je to že subjektivno, kako ocenjujemo ta problem kot uh, breme ali kot nekaj občudovanja urednega. Meni se zdi uh, občudovanja uredno, kako so se tuška oblasti vsega skupaj lotile. No, uh, kar se tiče te tri milijarde, uh, Ehm, Turčija je do sedaj porabila 9 do 10 milijard dolarjev za to, da bi se soočila z eh, begunsko situacijo. Eh, in glede na to, mislim, da si zaslužijo to pomoč v znesku 3 milijarde iz Evropske unije. Verjetno se spomnite, da je tudi program za. Uh, Eh, svetovno, svetovni program za prehrano bil v velikih težavah, niso imeli dovolj financiranja. Takrat eh, se je tudi okrepil pritisk eh, oziroma tok beguncev v Evropsko unijo. No, ta program je sedaj boljše financiran kot lani, ampak 50 turških lir na osebo, na mesec je ravno dovolj, da eh, ljudje preživijo, da niso ravno, eh, da ravno ne stradajo. Eh, no, v svetovnemu programu za prehrano bi morali pomagati že, če je v našem interesu, da ti ljudje ostanejo tam, kjer so sedaj, torej v bližini svojih domačih krajev vsekakor bi morali preprečiti, da eh, bi se za njih situacija še poslabšala, da ne bi imeli niti dovolj hrane in bi se zaradi tega odpravili na pot v Evropo. Eh, enako spet velja za otroke. 310 tisoč eh, otrok je sedaj v UNICEF-ovih šolah v Turčiji, v Turčiji, več kot 500 tisoč otrok bi potrebovalo to izobraževanje, tako da bo moral UNICEF dodatno izobraziti še, začeti izobraževati vse to številko uh, preostalih otrok in uh, tudi to bi morali omogočiti tem otrokom ter UNICEF-u. Uh, če omogočimo, da te otroke uh, izobražujejo učitelji, ki prav tako prihajajo iz Sirije, ki so spet blizu njihovega doma, potem bi eh, mi morali podpreti tudi, to, eh, tudi ta program. Potem eh, tudi, kar se tiče infrastrukture, vode, zdravstvene oskrbe, situacija je zelo napeta, zlasti ob meji z Sirijo. Zato je smiselno, da tudi za takšno podporo namenimo, naša sredstva, skratka pomoč mora iti tja, kjer je najbolj potrebna. Kar se tiče predloga gospoda uh, Šušeka, um, tu, to nisem trenutno prepričan, da je to najboljši predlog. Uh, Eh, da bi uporabljali evropska sredstva samo kot vzvod za spodbuditev dodatnih naložb, eh, to bi mi moral nekdo bolje pojasniti, kako bi naj to delovalo. Jaz mislim, da je pot neposredne pomoči tukaj že boljša, eh, boljša izbira. Seveda moramo vse skupaj še preučiti. No, iz vseh pogovorov sem si pa posebej zapomnil naslednje. mislim, da bi morali biti zelo pozorni in tudi komisija mora biti zelo pozorna pri tem, kako usmeriti sedaj ta finančni tok eh, naše pomoči v Turčijo. Eh, na čigav račun bo to šlo? Dobro, lahko neposredno nakažemo denar UNICEF-u, svetovnemu programu za prehrano. Eh, to ni problematično. Ko gre za eh, nakazilo teh sredstev turškim oblastem, je pa vse skupaj že nekoliko bolj problematično. Eh, prav tako se mi ne zdi smiselno, da bi si sedaj turške oblasti vzele nekakšno pristojnost. No, oni, so rekli, uh, oni so govorili o tem, da želijo ministerstvo za begunce, ki bi se ukvarjalo tudi za izobraževanjem, za drugačno pomočjo. To lahko podpremo, ampak potem je še treba poskrbeti za to, da bodo naša sredstva res prišla do beguncev, do tistih, ki potrebujejo pomoč. Tukaj bi že potrebovali neka prepričljiva zagotovila strani tuških oblasti. Prosim vas, da ste kratki v svojih prispevkih, kaj ti čaka nas. Glasovanje, že zdaj bi morali glasovati, gospod Rebih. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram povedati, da nam je ta misija jasno pokazala, da je tukaj nastal nek skrajen zunanje politični konflikt, ne samo med šiti in suniti, Eh, in šite sedaj podpira Rusija in Iran, sunite podpirajo ZDA in Saudska Arabija in drugi. Eh, k temu lahko prištejemo še kurdski konflikt. Eh, se pravi, Turčija je tukaj v neki zelo večplastni situaciji in morali bodo razmisliti o tem, kako bodo še zagotoviti stabilnost v tem območju. Um, ozemelj politika osvajanja Asada in Rusije so takšna, da lahko ocenimo, da bo v prihodnjih dneh na turško mejo prišlo 4000 do 6000 eh, beguncev več na turško mejo in to je številka, kjer bo vse skupaj postalo že kritično. Meja s Turčijo ostaja skoraj da zaprta, eh, tako da bomo morali neposredno oskrbovati ljudi na mejnem območju med Sirijo in Turčijo pomoč mednarodnih organizacij, eh, torej mednarodne organizacije so pri pomoči že sedaj preobremenjene, treba je pomagati takoj in neposredno. Beguncem na sirski meji je treba kar se da hitro pomagati. Turčija na begunca na mesec trenutno nameni 30 evrov. Um, in jaz bi komisijo poprašal naslednje, kakšne um, uh, pristojbine tukaj zahtevajo nevladne organizacije za upravljanje s temi sredstvi, torej verjetno uh, Eh, se to giblja nekje med 3 in 18 odstotkov. Eh, zato se sprašujem, eh, zakaj to porabijo nevladne organizacije, kakšna jamstva imamo mi za to, da ta sredstva pridejo do pomoči potrebnih in kakšna orodja imamo na voljo za to, da lahko imamo nadzor nad upravljanjem s temi sredstvi. To, kar smo opravili, opazovali v Osmaniji, je naslednje. Turki zelo dobro razum, razumejo, kako dati na razpolago hrano, eh, izobraževanje, zdravstveno oskrbo. Vseeno pa je tam 20 taborišč, kjer je po 10 tisoč beguncev eh, in eh, infrastrukturo je tukaj treba izboljšati. Vprašati se moramo, kako doseči, da bodo ljudje ostali v bližini svoje domovine, kajti upamo lahko, da bo v dogledni prihodnosti vendarle spet mir v Siriji. Videli smo tudi, da so ta taborišča številni pritekli potovali z osebnim avtomobilom. Dobro je, da ostanejo v bližini svoje domovine. Dobro bi bilo, da bi morda um, recimo ZN tam um, predvidel tudi kakšno zaščiteno območje z modrimi čeladami, tako da bi lahko tam uh, begunce ustrezno zaščitili. <clears throat> Gospod Bojga. Samo kot dopolnilo, gospod predsednik. V zadnjih mesecih smo od komisije večkrat dobili informacije o tem, eh, kako potekajo plačila v, sredstv, v skladih zunaj meja Evropske unije, recimo v svetovnem programu za prehrano in tako naprej. O tem je govoril tudi gospod Gajer. Jaz No, eh, skoraj tedensko se zahteve tukaj spreminjajo, se zaostrujejo in zato bi komisija morala podati pregled eh, glede tega, kako lahko ocenimo celotno situacijo, glede na številke, s katerimi, eh, ki smo jih tukaj sprejeli in tudi v skladu s tem, kar je bilo sklenjeno na donatorski konferenci v Londonu. Zanesek, ki ga je zahteval ZN, ni bil dosežen, se pa že veliko premaknilo. Ne sme pa se zgoditi tako, kot se je zgodilo lani, da bi ta sredstva bila um, uporabljena veliko prepozno. Jasno, vsak mesec moramo oceniti situacijo, oceniti, ali so sredstva za svetovni program za prehrano dovolj, kako je za sredstva za Sirijo, za sosednje države in tako naprej. Ne smemo si dovoliti, da bi prišlo do takšnih napak, do katerih je prihajalo lani. Glede teh milijarde za skrbniški sklad, mislim, da so 40 milijonov dali na voljo popolna inercija sistema, ko gre za sam postopek, za nadzor in tako naprej. Kot da bi bili priča požaru, gasilci pa se pogovarjajo o ceni vode, namesto da bi gasili požar. Gospod Omarži. Hvala lepa, gospod predsednik. Smo nazaj z misije. težko je v parih minutah povedati vsa ta vprašanja, s katerimi smo se ukvarjali. Sem pa prepričan v to, da ni poenostavljenih odgovorov na te izjemno kompleksne izredne probleme. Bližnji in srednji vzhod se danes soočata z izjemno kompleksno situacijo. Razmere v Turčiji so kompleksne. Vse skupaj seveda vpliva tudi na Evropsko unijo in pri teh treh elementih smo se večkrat ustavili tudi te komisije. Obiskali smo ta tabor za begunce v Osmanjeju in občutek sem imel, da mi kot evropski poslanci težko dajemo učne ure državi v zvezi s tem, kakšni naj bodo pogoji za sprejem za begunce, dokler smo mi na evropski celini še vedno pri dajanju odgovorov predvsej nedostojni. Namreč premalo beguncev sprejmemo, tudi francozi imamo v Kaleju tabor, ki je res katastrofalen, ne izpolnjuje niti enega standarda. Tako da sem sam v tem taboru, ki smo ga obiskali, imel kar predvsej vprašanj. Že sami ste povedali, gospod predsednik, da Turki pravijo, da so porabili nekje 9 do 10 milijard evrov zato da so lahko sprejeli begunce. Najprej bi morali preučiti, ali te številke držijo ali ne. Gotovo pa je, da ta država danes skrbi za 2,7 milijona beguncev če bi si v Evropi zamislili, kako bi to vplivalo na naše družbe, bi si verjetno laže predstavljali tudi to, kako to vpliva na turško družbo. Še nekaj bi rad izpostavil, ker se mi zdi to res pomembno povedati, čeprav gre tu za bolj ta humani vidik. Namreč vsi ti begunci imajo svoj obraz, svoje ime, svoje življenje, svojo osebno zgodbo, svojo družino, otroke in tako naprej. Ne smemo pozabiti na vse te obraze, imena in tako naprej v postopku izvajanja razno raznih politik. In upam, da se bo naša delegacija srečala tudi z delegacijo iz odbora Libe, ki je prav tako bila tam sočasno kot mi. Dobro, Zaenkrat bi zaključili z razpravo o tej temi, se bomo še vrnili na to vprašanje. Pojavil pa se je problem leadershipa, torej kdo bo prevzel vodilno vlogo. Slišali smo tudi mnenje različnih držav članic. Vsi si želijo, da bi bilo usklajevanje boljše med različnimi akteri, tudi med akteri v Evropski uniji. Delegacija Evropske unije je zagotovo poklicana za to, da igra vlogo usklajevalca lahko prevzame to vodilno vlogo pri dejavnostih, ki jih izvajamo. Vprašanje pa je, na kakšen način naj mi ocenimo prošnje in zahteve Turčije. Hitro se bomo morali tega lotiti. Čakamo še na poročilo delegacije. Kaj je povedal gospod Simsek, gospod Gajer? Ni šlo za to, da bi pozval Svetovno banko, EIB ali karkoli, da bi zahteval dodatna sredstva. Prosil je zgolj za to, da se čim hitreje sprejmejo odločitve na ravni strokovnjakov, da bi tudi Evropa čim hitreje ukrepala, ne mudoma ukrepala. To, kar se dogaja na severu Sirije, je grozljivo. Na milijone oseb je v popolnem brezupu. Če ne bomo razrešili teh težav, obstaja veliko tveganje za radikalizacijo. Daje še namreč prisoten tudi v Siriji. Tako da res obstaja tveganje, da bodo vsi ti ljudje postali še bolj radikalni. Verjetno veste, kakšne bodo potem geopolitične posledice in kakšne bodo tudi posledice za Evropsko unijo. S tem zaključujemo poročanje o tej misiji, ki je bila res zelo zanimiva. Še enkrat hvala sekretarjatu. Besedo pa predajam Zigfridu Muresanu, ki nam bo povedal kaj več o partnerstvu, o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo. Hvala. To je mnenje, ki ga pripravlja naš odbor k poročilu odbora za ribištvo. Samo dve minuti vašega časa bi vzel. Gre za ribiški sporozum med Liberijo in Evropsko unijo, ki smo ga začeli pripravljati 5. junija lansko leto. Za plovila Evropske unije naj bi tako ponudili priložnost in pravico, da ribarijo v liberijskih vodah. Zlasti gre za uh, ulov tune in pa tuni podobne uh, vrste. Evropska unija že ima sklenjene eh, številne sporazume z afriškimi državami. Kaj to pomeni za evropski proračun? Predviden je uh, prispevek 715 tisoč evrov za prvo leto sporazuma, 650 tisoč evrov za drugo, tretje in četrto leto in 585 tisoč evrov za peto leto izvajanja sporazuma, torej v celoti 3,25 eh, milijarde evrov za eh, pravico do ribarjenja v liberijskih vodah. Eh, sporazum bi veljal za pet let, 50 odstotkov teh sredstev je namenjenih za to, da bi podpirali ribiško politiko v Liberiji, torej treba je o, o, o, um, izboljšati spremljanje, nadzor in opazovanje ribištva. Um, referenčna tonaža je 6500 ton na leto. Če bi ujeli več, pa bi uh, povešali prispevek uh, 30 um, evrov za prvo leto, 325 za drugo, tretje in četrto leto ter 292 evrov za peto leto. Ta, to poročilo ni problematično, zato predlagam, da odobrimo to mnenje in da pozovemo odbor za ribištvo, ki je pristojni odbor, naj eh, eh, da na plenarnem zasedanju podporo temu sporozumu v skladu s časovnico. Po kratki predstavitvi današnjega mnenja je 24. februar rok za vložitev predlogov spremen, potem bomo o mnenju v odboru za proračun glasovali 16. ali 17. marca. Odbor za ribištvo pa bo glasoval oziroma plenarnem zasedanju glasovali na prvem zasedanju aprila letos. mikrofon, prosim. Mikrofon za predsednika. Halo. Se opravičujem. Gospa Gardja Zaval, ribolovne možnosti in finančni prispevek Evropska unija Mauretanija. Hvala, gospod predsednik, na hitro gre za obnovo protokola o izvajanju, ko gre za partnerski sporazum o ribištvu med Evropsko unijo in Mauritanijo eh, za naslednje štiri leta. V tem primeru bomo kot odbor za proračun odobrili eh, predlog finančnega prispevka 59 eh, milijonov evrov na leto. 55 eh, milijonov evrov je vezanih na dovoljeni ulov eh, in pa še eh, preostali denar za zaščito okolja, za znanstveno sodelovanje, za izboljšanje nadzora in tako naprej. Nobenega ugovora ni k temu mnenju, predlagam podporo temu mnenju, poročilu oziroma protokolu o izvajanju in mislim, da bomo o tem glasovali marca v odboru za proračun hvala lepa ima kdo kakšno vprašanje kot kaže ne predloge sprememb morate vložiti najkasneje do 24. februarja glasovanje v odboru bo potekalo 16. ali pa 17. marca Prehajamo na glasovanje. Prosim vas, da ostavite svoje elektronske kartice v napravico pred vami, če bo treba glasovati poimensko. Testno glasovanje. merci de, de voter. Hvala lepa. 24 vas je glasovalo, 21 glasov. Gospod Gajer, 24 kartic je bilo ustavljenih, samo 21 glasov se je zabeležilo. Dobro. Najprej poročilo o evropskem semestru. Gospa Vana, kot predsednik sem razglasil za nedopustne. J'avais déclaré l'amendement numéro 3. Nedopusten je predlog spremembe 31. Gospe Ivane, pa glede na to, da sem predsednik in poročevalec, umikam to svojo odločitev in bomo glasovali o 31. Kdo je za predlog 1? Proti? Zavrnjen. Predlog 2. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis A. Kdo je za? proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis B. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 10 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 11 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. predlog 13 za proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 15 za proti. Vzdržani. Zavrnjen. Zavrnjen. Predlog 16 v dveh delih. Prvi del, kdo je v prvem delu, najdete dve spremembi, kdo je za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujte, prosim konec glasovanja. Zavrnjen 15 glasov proti 10 za. Drugi del. Za. Proti. Sprejet. Predlog 17 za. Proti. Zdržani sprejet. Predlog 18 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 19. Ločeno glasovanje. Najprej glasujemo o besedah v oklepajih. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ne dvigujete rok, tako da bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 19 proti 5 za eno zdržan glas in preostali del besedila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 20 v dveh delih. Prvi del za. proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, bomo preverili, glasujte prosim. Konec glasovanja. zavrnjen 14 proti 11 za. Kompromis C. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Kompromis C je sprejet. Ja, glasovanje je v večjih delih, se upravičujem, sem spregledal. Najprej to, kar je obarvano z rumeno, potem. Aha, o tem smo že glasovali. Dobro, potem. Druga vrstica, kdo je za? Kdo je za proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Potem tretja alineja, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Četrta alineja, za. Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 glasov proti 11. Gremo naprej. Predlog 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 31 za. Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14 glasov proti, 9 za, 2 vzdržana glasova. Predlog 32. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 33, kdo je za? Proti. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjen, 15 glasov proti, 9 za in vzdržan glas. In še celotno besedilo, kot smo ga spremenili, glasujemo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Spremenjeno besedilo je sprejeto 17 glasov za 8 proti. Nous passons Tako, zdaj prehajamo na glasovanje o poročilu Tomaša Zdehovskega in sicer v zvezi z sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Grenlandijo. Zgolj eno glasovanje in sicer enostavno glasovanje o celotnem sporazumu. Najprej, torej kdo je za? Najprej sporazum, pravi predsednik. Danska je to. Ribištvo. Torej, sporazum o ribiškem sektorju je dansko ogrilandijo, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Mislim, da ste za. Tako, zdaj pa še drugo glasovanje o našem mnenju in sicer tokrat poimensko, prosim. Glasujte, prosim. Eden še ni glasoval. Tako, zdaj pa konec glasovanja. Sprejeto 21 za, 1 proti, 2 vzdržana. Prehajamo na druge oddelke, gospod Depre, prošnje za prerasporeditev. Gre za eno samo postavko. rappelle que le 10 février, nous avons été. Naj vas spomnim, da nas je 10. februarja Evropski nadzornik za varstvo podatkov obvestil, da bo prerasporedil sredstva v skladu z členom 50 uredbe o proračunu. Ta predlog na podlagi odstavka 51 oziroma člena 51 je bil posredovan našem odboru v vednost. Gre za eno samo postavko, tako da sprašujem gospoda Depreja, verjetno to ne zahteva nobene pripombe z naše strani in zadevo preprosto potrdimo. Za nepremičninsko politiko ni prošen za prerasporeditev, tako da smo s tem tudi zaključili. Še kakšno vprašanje? Ne. S tem je zasedanje tudi zaključeno. Naslednje zasedanje bo 18. februarja in sicer v torek, oziroma v četrtek, pardon, do povdne od 9. do 12. ure 30. Čaka pa nas tudi izredno zasedanje 23. februarja tu v Bruslju. Čez nekaj trenutkov pa nadaljujemo s sestankom koordinatorjev.